17. Ker ni pripomp, sta mandata potrjena. Pristojni organi eh, Helenske republike so nam poslali prošnjo, da se odzame parlamentarna imuniteta gospodu Manolisu Kefalođanisu, zato da bodo lahko sprožili postopek proti njemu. In